Izvolite, usedite se. Odpiram posedanje. Oglašam znovenje sesije parlamenta. Odpiram zasedanje. Nadaljujemo z zasedanjem, ki je bilo prekinjeno 18. decembra leta 2008. Za veliko žalostjo vas moram informirati, da je Pilar Juarez Boal, nadomestnica naše misije na eh, Haiteju, še vedno pogrešana.